Ampak to je bil pomemben znak svobode Evrope in ravno s pričo Nobelove nagrade mer, eh, za mer je treba se spomniti tega dogodka. Hvala. Eh, no, ja. Zvezi s poslovnikom, gospod Silvestris solo 5 sekundi nelle numerose mail che ci ha mandato. Samo 5 sekund. Veliko je prišlo elektronskih pošt z vabilom, da bomo, naj bomo prisotni pri tem slikanju.